2012 in 2014 in tudi za enake roke. Naslednje obvestilo gospoda poslanca Joe Higgins in Alan Kelly sta me v pisni obliki obvestila o preklicu mandata v Evropskem parlamentu kot posledica izvolitve v nacionalni parlament Irske. Evropski parlament eh, jemlje to na znanje in v skladu z členom 7 odstavek 2 akta o izvolitvi evropskih poslancov v Evropski parlament na neposrednih volitvah in v skladu z členom 4, odstavek 4, druga alineja poslovnika z dnem 25. februar 2011 tudi prekinjamo mandat obema omenjenima poslancema. In še zadnje obvestilo, podpis zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v običajnem zakonodajnem postopku. Obveščam, obveščam vas, da bova v sredo s predsednikom sveta podpisala štiri pravne akte, ki smo jih eh, sprejeli v običajnem zakonodajnem.